Good afternoon, colleagues. Uh, we can start our meeting. Lepo pozdravljeni. Nadaljujemo s sestankom. Preden se lotimo ISSM, pozdravljam z nami Daniel Nui, gre za javno predstavitev. Na naslednjem sestanku naj bi pročevali izvedbene in delegirane akte. Eno izmed tem smo umaknili. Celoten seznam vprašanj, o katerih naj bi se pogovarjali, je prilagoditev posojil, potem smiselna poplačila ter standardi in osnutek o izvedbi tehničnih standardov ter zunanje ocenjevanje kreditnih institucij. O teh stvarih se bomo pogovarjali. Gre za vprašanja, ki so tesno povezana z razpravo današnjo razpravo, ki bomo imeli z Daniel Nui. Na odboru Ekon bo Daniel Nui predstavil prvo letno poročilo nadzornega sveta Evropske centralne banke glede dejavnosti v letu 2014. In tudi za enotni nadzorni mehanizem. 14. novembra 2014 je prišlo do tega velikega mednika ECB v okviru SSM-ja vzpostavljen nadzorni mehanizem in prvi stebr bančne unije je končno vzpostavljen, to je bistven korak Evropske unije, ki zdaj prispeva k varnosti kreditnih institucij in stabilnosti evropskega finančnega sistema. Čestitam Daniel in drugim, ki so se ukvarjali z SSM za izjemno delo, ki so ga upravili. Evropa je na zdaj na voljo nov temeljni stebr za enotno Evropo. Nadzor finančne konvergence je seveda težaven, pogovoriti se moramo še o nekaterih vprašanjih z vami. Na začetku bi želel podariti dva vidika, ki se mi zdita še posebej težavna. Pri prvem stebru je veliko ovir v smislu nadzorne konvergence, na to ste nas opozorili že večkrat in prav imate. S tem se podeljuje tudi večjo vlogo ukrepom iz drugega stebra. Te pa so po drugi strani že po definiciji individualni. To lahko povzroča težave glede predvidljivosti, glede gotovosti. Glavno vprašanje je torej, kako se lotiti te diskrecijske pravice, ki je seveda bistvena, obenem pa zagotovi transparentnost. In drugo vprašanje, kako vzpostaviti boljše ravnovesje med potrebo po dobri kapitalizaciji banki in po drugi strani potrebo, da se izognemo nekaterim nenamernim procikličnim posledicam, ki bi lahko ovirale gospodarsko rast. S tem pa bi ogrozili tudi varnost finančnega sektorja. To niso enostavno vprašanje, gre za velike izzive, s katerimi se soočate in mislim, da sta to dve od glavnih težav, o kateri bi se želeli pogovarjati z vami. Seveda pa boste prejeli veliko vprašanj tudi strani poslancev in poslanka. Lepo pozdravljen in predajem vam besedo. Lepo pozdravljen, gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslance. Lepo se vam zahvaljujem, da ste mi povabili danes, da predstavim prvo letno poročilo o nadzornih dejavnostih. Gre za poročilo, ki je bistvenega pomena za robustni okvir demokratične odgovornosti pri vzpostavitvi enotnega nadzornega mehanizma. Ta okvir je bistvenega pomena za vzpostavitev učinkovitega nadzornega mehanizma, s katerim bomo zagotovili varnost bančnega sistema, kar je v interesu evropskih državljanov. V veliko čast in veseljem je torej, da vam lahko predstavim kot predstavnikom evropskih državljanov, državljanov glavne vsebinske elemente tega poročila za leto 2014. Potem pa se odzovem še na vaše vprašanje in komentarje. Imamo priložnost, da razmislimo o delu, ki je bilo upravljanje, odkar smo dobili uredbo SSM novembra 2013. In prav gotovo se boste strinjali z mano, da je šlo za res izjemno delo SSM je nekaj čisto novega in to je obenem tudi priložnost, da se pogovorimo o ciljih in prioritetah v prihodnosti. Upoštevati moramo to, kar smo dosegli v okviru mehanizma v prvem letu. Predtem pa vas opozarjam, da smo SSM vzpostavili kot en od ključnih sestavnih delov bančne unije. S tem smo želeli zagotoviti, da bi uporabili visoko kakovostne standarde z banč, bančno unijo po celotni Evropski uniji kot enotni mehanizem SSM zagotavlja gotovost za bančni sektor in obenem je usmerjen v krepitev zaupanja evropskih državljanov v trge. Seveda je to odvisno tudi od solidnosti kreditnih institucij. To je glavni menik pri krepitvi institucionalnega okvira v evromočju. Vzpostavitev SSM-a je bilo zelo zahtevno delo, to vas ne bo presenetilo. Obseg dela ne pozna primere, saj je zahtevalo tudi vzpostavitev jasnih nadzornih standardov. V ta namen smo oblikovali tudi enotni vodič za nadzor bančnišnjega sektorja. Drugič, za vsakega nadzornika je bistven človeški kapital v SSM smo morali vključiti visoko usposobljeno osebje. Potem smo se lahko zanesli na poglobljeno znanje dolgoletnih izkušenj številnih nacionalnih nadzornikov. Proces rekrutiranja je še posebej zanimal visoko usposobljene kandidate in izbirni postopek je bil previdno, pazljivo izveden. Predvsem smo ustrajali pri izkušnjah nadzornikov na evropski ravni. Šlo je torej za nekakšno mešanico bankirjev, revizorjev in tako dalje. SSM zahteva tudi praktično infrastrukturo, ki odraža uporabo najnovejših IT sistemov in ustrezno strukturo upravljanja, ki zagotavlja tudi hitro in učinkovito odločanje zato da smo lahko dosegli vse te institucionalne organizacijske cilje, so službe ECB nudile tudi primerno podporo. ECB je bila odgovorna za organizacijo dela Eurobank pet mesecev. Tako posredno kot neposredno smo institucionalno in organizacijsko gledano dosegli te cilje in dosegli tudi znaten napredek seveda pa so izkušnje vedno bistvenega pomena in še naprej se učimo. Naj podarim nekatere od bistvenih osebinskih elementov letnega poročila. Uspešna sklenitev izčrpne ocene je prav gotovo eden izmed mejnikov, ki smo jih zaenkrat prešli. Nekatere glavne značilnosti, naprimer, zajemajo makrostresni preizkus, Na tisoče strokovnjakov smo ocenili več kot 800 posameznih portfeljev. Preverili smo stane več kot tisočih eh, izposojevalcev. Uspešna analiza je imela predpogoj za dober začetek delovanja mehanizma SSM. -a. Izboljšali smo tri vidike. Najprej transparentnost, novim nadzornikom smo dali dostop do širokega obsega podatkov, ki se uporabljajo za pridobivanje znanja o bankah, ki jih zdaj nadziramo. Na to je bilo vezano tudi krepitev bilančnih dosjejev. SSM pa je lahko začel tudi z nadzorom na osnovi trdnih temeljev. Na osnovi rezultatov smo lahko predstavili konkretne številke pravočasno v sodelovanju z nacionalnimi nadzorniki in v sodelovanju z Evropskim bančnim organom. Ugotovili smo, katere so kapitalske pomankljivosti, obenem pa opredelili tudi rezultate stresnih testov. To je bil le začetek. Zdaj pa tesno spremljamo tudi izvajanje popravnih ukrepov, ki so sledili po sklenitvi te ocene. GSTI, oziroma JSTI, skupni nadzorni organi ali ekipe, upošteva te ugotovitve in učinkovito in dosledno izvaja vse popravne ukrepe na osnovi tega dela. Obenem pri tem ustrezno upošteva tudi vse preostale pomankljivosti. Poleg tega moramo določbe čim bolj odražati tudi v samih finančnih deklaracijah. Če za to ni poskrbljeno skladno z drugim stepom kapitalskih zahtev. JST pregleduje tudi portfelje, ki niso zajeti v izčrpno oceno, kar lahko zajema tudi materialna tveganja. Zdaj pa še pregled nadzornih prednostnih nalog, ki smo jih opredelili v prvem letu operativnega dela SSM. Upoštevali smo tri glavne dejavnike makrogospodarske situacije, regulativno okolje in glavno teviganja za bančni sektor SSM. Glede neposrednega nadzora 123 bančnih skupin smo ponovno razmišljali o poslovnih modelih glede na gonila proizvodnosti. JST se osredotoča tudi na tveganja glede bančnih apetitov, skladno z okvirem upravljanja. Zagotovili smo tudi spremljanje dela, ki je bilo upravljeno pri stebru 2. V vsaki banki skladno z neposrednim nadzorom povemo, koliko kapitala mora imeti v prihodnem letu. izračun ponderiranih tvegan, pa je prav tako bil v sredi naših pozornosti. Moramo pročiti tudi notranje modele bank. Spremljanje likvidnosti najbolj ranljivih bank bo še vedno prioriteta v letu 2015. Kreditna tveganja bodo prav gotovo uvrčena visoko na dnevni red. Jaz se bodo preučevali tudi posojilske vzvode. vzvode. Omenem pa bomo osredotočeni tudi na kibernetske težave. Ena od prioritet je tudi dokončati vzpostavitev nadzornega pristopa ECD v sodelovanju z nacionalnimi nadzorniki in skladno z standardi, ki so bili oblikovani za SSM. Gre pa za kombinacijo lokalnih znanj, sorazmernosti in skupne metodologije tudi tukaj smo prioritizirali naše ukrepe, tako da smo ocenjevali sistemska tveganja. Končni cilj je spodbojati boljše prakse nacionalnih nadzornih organov, obenem pa tudi doslednost dela. Horizontalne dejavnosti in prioritete za leto 2015 so spodbojati usklajevanje nadzornih pristopov vzdolž mehanizma SSM, spodbojati bolj poglobljen pristop k bančnemu nadzoru in vzpostaviti robustno izmenjavo informacij glede sodelovanja z nadzorniki, torej med nacionalnimi nadzorniki, bankami in drugimi organi. Vedno se nam je zdelo čisto jasno, da ne bomo mogli odobriti nadzornih dejavnosti brez usklajevanja. Zato ECB tesno spremlja nacionalne možnosti glede diskrecijskih pravic, zato da bi zmanjšali fragmentacijo znotraj mehanizma SSM. Ta regulativna harmonizacija je bistvenega pomena tudi za izboljšavo kakovosti kapitala ter zmožnost za bank, da se soočajo z izgubami. Poleg teh tehničnih prednosti, pa smo se zavzeli tudi za bolj kulturno prednostno nalogo, gre torej za skupno bančno kulturo znotraj SSM-a. Izjeli, s katerimi se soočamo, so bolj kot ne notranji. Naša odgovornost je, da poskrbimo za naravno zavezništvo med eh, temi nadzornimi organi. Koordinatorji iz skupnih nadzornih skupin so bili rekrutirani na osnovi sposobnosti upravljanja in sodelovanja. Zagotovili smo tudi redno srčevanje glede učinkovitih eh, procesov in to je bilo bistvenega pomena zato, da smo visoko usposobljenim strokovnjakom, ki prihajajo iz vse Evrope, zagotovili, da uporabljajo isti sklop etičnih načel in da delujejo v, v smer doseganja istih ciljev. Zdaj pa se sklicujem še na naš glavni cilj. Glavni cilj SSM-a je izboljšati kakovost in doslednost bančnega nadzora znotraj pristojnosti mehanizma SSM. Banke delujejo preko meja že dolgo časa, bančni nadzor pa je v Evropi v preteklosti zaznamovala fragmentacija. Če želimo doseči zastavljene cilje, moramo zagotoviti konvergenco ne le glede nadzornih dejavnosti, ampak tudi glede bančne regulative. Prenos v nacionalne zakonodaje, ko gre za pravila za bančni sektor, še vedno ostaja velik izziv. Tukaj potrebujemo več harmonizacije, naprimer pri opredelitvi skupne definicije kapitala. Prav tako pa moramo razmišljati tudi o nacionalnih možnostih za diskrecijo. V evroobmočju moramo poskrbeti za popolnoma usklajen nadzorni mehanizem za to, da bomo lahko zagotovili solventnost bančnega sistema. SSM je usmerjen v enotni pravilnik, ki naj bi bil oblikovan. Obene poštajmo seveda tudi na vašo podporo in na vašo pripravljenost. Nadzor mehanizma SSM je lahko učinkovit le, če so lahko zagotovljeni enake pogoje za vse. Pravila glede učinkovitega nadzora smo že predstavili kreditnim institucijam pred eh, petimi meseci, tukaj gre za popolnoma nadzorne zadeve. Svoje zaveze smo izrazili tudi za neposrednim nadzorom, prav tako smo zapisali nekatera priporočila glede dividend. Ukrepili smo nadzorni proces tako, da ustrajamo pri pridobivanju nekaterih odgovorov od bank Zavezani smo tudi poglobljenemu spremljanju, ki pa mora biti seveda pravično. Obenem pa ne predvidevamo ene rešitve za vse primere. Enotne ukrepe moramo uskladiti tudi za ustrezno presojo. Tako mora biti nadzor prilagojen specifikam kreditnih institucij. S tem pristopom bomo upoštevali tudi bančno raznolikost, kar je po mojem mnenju zelo dobro v smislu finančne stabilnosti. Popolnoma se zavedam, da bo naš pristop predstavljal določene težave, še posebej zaradi problematike, ki je nastala zaradi večjih novih eh, organizacij, ki so začele delovati v tranzitnem obdobju. Uredba ni še v. se še ne uporablja v celoti, in prav tako regulativni okvir še ni bil v celoti usklajen. Kljub temu, glede na v trud, ki smo ga vložili v vzpostavitev SSM, vam lahko zagotovim, da sem prepričana, da smo dobro pripravljeni in da bomo lahko dosegali tudi visoke, visoko zastavljene cilje. Hvala. Indeed, uh... Hvala lepa. Res. To usklajevanje zakonodaje je ključnega pomena za harmonizacijo in parlament seveda podpira prizadevanje v tej smeri. Tako, sedaj pa govorniki. Najprej gospod Balc. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa, gospa Nui, za vaše poročilo. Rad bi se vam izredno zahvalil za teh prvih šest mesecev svojimi sodelavci, mislim, da ste nasplošno upravili velikansko delo. In mislim, da moramo že na začetku predstavitve to tudi povedati. Naj pa se danes osredotočim na temo, ki je zame in tudi za nekatere druge kolege zelo pomembna. To je dalekosežno priporočilo SSM-a, torej tudi ECB-a, kar se tiče politike dividend, izplačevanja dividend. Gospa Nui, razumel bi, če bi banke primeru kapitalskih vrzeli ali kapitalskih zahtev imeli, dobile jasna navodila, kar se tiče politike izplačevanja dividend. Sedaj povem prav, vendar pa odločitev, ki ste jo sprejeli, je imela široko področje uporabe. prek nacionalnih nadzornikov bi naj bila uporabljena tudi za posredno nadzorovane institute. Istočasno pa vemo, da je prihajalo do neenake obravnave med bankami, ki so sodelovali v SSM, v primerjavi z drugimi, ki niso, pa so v EU. Zato bi rad zastavil tri vprašanja. Najprej, kako SSM opravičuje to široko področje uporabe. Drugič, kako bi SSM naj zagotovil, da bo priporočilo v skladu z zakonodajo, kjer eh, se razdelitev dobička nameni lastnikom. In tretjič, kako se bomo zapostavili dejstvo, da prihaja do neenakovredne obranave med bankami SSM in drugimi bankami v EU, To temo sem si izbral danes zato, ker mislim, da je posebno pomembna. Pomembno je, da tudi strani parlamenta o tem spregovorimo in rad bi slišal vaše mnenje na to temo. Hvala. Thank you, thank you very much. Hvala lepa za vaše vprašanje, kar se tiče dividend. V bistvu je priporočilo večinoma zdrava pamet. Banke smo razdelili v tri kategorije. Tiste, ki že v polni meri izpolnjujejo sedanje in prihodne kapitalske zahteve. To pomeni CRD 4. Te imajo več manevrskega prostora. Drugič, druga skupina so večinoma banke, ki izpolnjujejo trenutno uredbo, vendar pa ne izpolnjujejo prihodnih. Torej, še ni polnega izpolnjevanja CD4. Za te banke smo dejali, da imajo tri leta do polne izvedbe, tako da morajo zagotoviti, da bo petina poti prehojena do polne izvedbe v enem letu, kaj ti ni znako, da bi naslednje leto bilo lažje za bančnike, za dobičkonosnost bank, tako da je smiselno tretjino dela upraviti že letos. Za banke, ki pa imajo pomankanje kapitala, in je to izhajalo iz eh, crvite ocene, pa je jasno, seveda ni možno izplačevati dividend če ni dovolj kapitala. Za nas je to seveda zdrav razum. Ta načela smo primerjali s razmernostjo, čeprav posebno smo priporočila naslovili neposredno banka, ki smo jih nadzorovali, pomembnim institucijam, manj pomembnim, manjšim. Tukaj pa smo dali navodilo nacionalnim nadzornikom, da naj se jih lotevajo sorazmerno, in v kontekstu različnih nacionalnih bančnih sistemov. Torej, zanašamo se na nacionalne nadzornike, imajo manevrski prostor za nadzor tega dela. V priporočilu smo dejali tako za bolj pomembne kot za manj pomembne, da če menijo, da naša priporočila zadanejo ob družbene ali pravne zahteve, ki jih imajo, morajo priti k nam in povedati, da je to tako in potem bomo poiskali rešitev skupaj. To smo torej tudi upoštevali, te družbene in pravne zahteve. Kar se tiče razlike z drugim delom Evrope, mislim, da ni tako velika, kajti vsi nadzorniki, tudi sama v prejšnji funkciji, ali večina kolegov v prejšnjih funkcijah, so podajali priporočila, kar se tiče dividend, ki so bila podobna. Samo manj znana in manj objavljena. Šlo pa je za isto stvar. To je tudi običajno, kaj te gre za, seveda, zdravo pamet. Hvala lepa, Pervonš Perez. Um, madame, mieux. spoštovana kolegica, čestitam vam za upravljeno delo, za vse, kar ste storili, odkar vodi za to organizacijo že eno leto. Evropski parlament je vedno dobro zastopan, ko vidimo, kakšno delo upravljate. Imam vprašanje, ki je nekoliko izven okvira vaše predstavitve in vaših pristojnosti. Zanima me, kako ste si zamislili zmožnost Evropske centralne banke v prihodnosti, da oceni tveganja, ki jih sprejmejo banke glede na svojo velikost. Kot veste, smo se pogovarjali tudi o lačevanju banke na osnovu vi naložbenega portfela ali pa na osnovu vi davčnih obveznosti in bančni nadzornik bi moral v tem primeru posredovati in ocenjevati tveganja, ki jih sprejemajo banke, če posebej, ker gre za tržne dejavnosti. Te dejavnosti bi verjetno najbolje ocenjevali tržni nadzorniki. Imeli naj bi razpravo o tem, kako naj bi ta tveganja najbolje ocenjevali. Potem pa še v smislu eh, bančne unije, mislim, da bi bilo dobro, če bi imeli tudi vaše stališče. Euh, Glede strukturnih reform in poločevanja dejavnosti trgovanja od tradicionalnih bančnih dejavnosti, tukaj moram biti zelo pazljivi. Glede tega, če mu pravimo market making to je vezano na tržne dejavnosti banke, obenem pa to pomaga nekaterim podjetjem, ki se financirajo na trgu, tako da najdejo sekundarni trg za svoje proizvode. Velik del našega gospodarstva se financira preko naših bank, 70-80 odstotkov. Situacija pa je popolnoma nasprotna v primeru anglosaškega trga. Te dejavnosti je zato treba še posebej zaščititi in to je tudi v osredju pozornosti delovanja ECB. Seveda bi bilo zelo dobro imeti enotna pravila v Evropi. Skoraj vsaka država članica zaenkrat lahko določa svoje pravile in ni zagotovljen enotni nadzor. Če bomo imeli evropske predpise, potem bodo morale države članice spoštovati tako imenovani market making in zagotoviti ustrezne pogoje za banke. Kot nadzornica bi raje videla, da bi bile vzpostavljene jasne razmejitve v zakonodaji. Ne vem sicer, kdo bo odgovoren glede tega, kje naj bi postavili te meje. Nadzornik naj bi imel torej določen manevrski prostor za delovanje, nič ne sme biti samodejno, ne glede na to, kakšne merile se uporabljajo. Mislim, da je bolje za delovanje našega gospodarstva in pa za stabilnost naših bank, da ima nadzornik možnost, da se po posamičnih primerjih odloča glede tistih bistvenih načel, ki so vezana na ta merila. Tako se predvidi določena fleksibilnost pri uporabi teh pravil. Seveda moja življenja zaradi tega ne bo bolj enostavno, to bodo vedno težke odločitve zaradi tega smo lahko pogosto tudi tarča kritik, da smo prepočasni, prehitri, delujemo prepozno, prezgodaj, vendar pa mislim, da bi bilo dobro, da bi prevzeli tiste odgovornosti, ki nam pritičajo. Hvala. Thank you. Bert Luke. Hvala lepa, gospod Luke. Da. Hvala lepa, predsednik. Dobrodošli, gospa Nui. Vprašanje, kar se tiče financiranja grških bank in bančnega nadzora. Krške banke, po mojem mnenju, imajo približno 70 milijard evrov posojil. In te zagotavljajo solventnost grškega sistema. Ta je pa odvisna od grške države, ki je v tem trenutku eh, postavljena pod vprašaj. Imamo poročilo v tisku, da SSM v grškem bančnem sistemu, že dati navodilo, da naj se poslovijo od grških obveznic oziroma jih naj več ne kupuje. No, če sem pošten, gospod Weidmann je dal to priporočilo, da naj se znebijo teh obveznic, tako bi potem zmanjšali neto število obveznic. Potem je bilo poročano, da je svet ECB kot eh, zadnja inštanca nadzora temu ogovarjal. SSM pa je potem umaknil priporočilo. Želel sem vas vprašati, ali je to res, kar se je poročalo v tisku. In potem sem želil, želel navezati na to vprašanje o tem, ali ni prišlo do hudega navskrižja interesov med vašo funkcijo nadzora bank in tam še prav posebno zagotoviti, da bo grški bančni sistem solventen, kar pomeni, da bi se po možnosti morali znebiti obveznic. Po drugi strani pa potem ECB očitno ima interes, da ohranja še naprej plačilno sposobnost grške države oziroma kaže interes, da se še naprej kupujejo državne obveznice ali da jih grški bančni sistem vsaj še naprej ima. In tukaj se seveda zastavlja vprašanje, s kakšno verodostojnostjo vi kot predsednica SSM-a lahko izrazite solventnost eh, grškega bančnega sistema. Gre namreč za to, da bi morali to pogojevati z vsaj srednjeročno splačilno sposobnostjo grškega sistema. Thank you very much. Uh... Hvala lepa. Naj povem, da je grški bančni sektor veliko boljši solventni situaciji kot v prejšnjih letih zaradi dokapitalizacije, ki je bila izvedena kot del grškega programa v zadnjih dveh letih. Napredek pri prestrukturiranju bank je viden in še traja. To je pokazala tudi celovita ocena lani. Rezultati grških bank so bili razmeroma dobri. Bilo je nekaj pomankljivosti, vendar pa to smo že rešili. Ta napredek seveda je sedaj v senci političnih razmer v državi. Seveda je pomembno, da najdemo rešitve kar se da hitro, zato da bi zmanjšali trenutno negotovost. In bi torej se povrnili gotovosti. Ni prvič, da so bile grške banke ocenjevane, vendar pa po mojem mnenju. Nikoli niso bile tako dobro opremljene zaradi te prestrukturizacije, da bi torej išla iz te politične epizode. Drugič, da, nadzorniki smo, tako da nadzorujemo zelo, zelo skrbno razmere v grških bankah, zelo, zelo pogosto se prek konferenčnih klicev pogovarjamo o likvidnosti o odteku depozitov, na začetku, ko je to bilo resno vprašanje, skrbno nadziramo tudi solventnost bank in počnemo, kar pač moramo početi kot nadzorniki in jim pomagamo zavarovati likvidnost in solventnost. Kar se tiče tega, kar prebirate v časopisju, to je popolnoma napačno. To se zdi eh, lepa zgodba, vendar pa ni zanesljiva in natančna, ni resnična. Nimamo nobenih ovir, kar se tiče izvajanja našega dela kot nadzornikov v trenutnih razmerah. Oh, Mikael Tojer. Mikael Tojer. Dank, eh, herr Vorsitzender, Madame Nui, vielen Dank für. Hvala lepa, predsednik, hvala lepa, gospod Nui, za pripravljenost, da odgovarjate na naše vprašanja zakonodajalec je zakoni, ki smo jih sprejeli, ustvaril zakonski okvir, ki zajema raznolikost bančnih sistemov v Evropi, tako kot lahko preberemo in interpretiramo zakone in to izhaja tudi iz zapisnikov parlamenta, ni želja zakonodajalca, da bi v, na bančnem trgu veljavili določeno velikost. Gre za to, ali bo bančni nadzor zagotovljen tudi tako, da bodo dostavljene tudi zahtevane informacije in ali bo to vodilo do nadaljnih stroškov. Še prav posebno za manjše banke je to večja težava. Zato moje vprašanje, ali tudi vi menite, da je to težava in ali ste pripravljeni strani ECB, torej enotnega nadzornega mehanizma, poskrbeti za to, da bančna struktura ne bo vodila do sprememb. In potem konkretno vprašanje, ali drži, da je ECB, kar se tiče posledil nad 25 tisoč evrov, zahteva um, podatke, kar se tiče imena, starosti in tudi veroizpoved. Zanima me, zakaj ECB potrebuje to, potem manjka samo še spolna usmerjenost. Potem še eno vprašanje iz eh, razlogov vasov podatkov. Me zanima, da če je to res, mi je to zelo težavno, tudi ne vidim pravne podlage za to. In želel sem pač to vprašanje na tem mestu vam zastaviti, kajti zdi se mi neverjetno, da bi za vsako posojilo od 25 tisoč evrov pridobili informacije o družinskem stanju in o veroizpovedi, ampak morda pa te informacije ne držijo. Well, regarding the uh, regular rip. Kar se tiče rednega poročanja informacij, ki jih zahtevamo od bank, seveda razumemo, da to nekaj stane in da moramo biti razumni in sorazmerni. Razmere so take, da smo bili v različnih državah precej različnih razmerah. Nekatere so aktivne več, druge manj. Nekatere banke pa enako kot prej za druge. Časi, če so bile manjše. Je bilo to lažje, seveda in za manjše je pa že manjša količina velika vsota. Mislim, da smo razumni in mislim, da imamo tudi smernice za to. To so smernice EBE e o poročanju. Upoštevamo pravila EBE. E. Veliko dela ima EBA e z usklajevanjem regulativnega poročanja in to je tisto, kar počnemo v tem pogledu. Strinjam se z vami, ni naloga nadzornikov, da spreminjajo strukturo bančnega sistema in tega tudi ne poskušamo. Mislim tudi, da strošek poročanja ne more voditi do takih razmer. Kar se tiče tipov informacij, tipov podatkov, ki ste dejali, jih morda zahtevamo, bi bila zelo, zelo presenečena, če bi to bilo res. Kar se mene tiče, seveda takih tipov podatkov ne zahtevamo. Morda nekatere banke od svojih strank za posvojila, vendar pa to je seveda potem vprašanje zaščite potrošnikov, mi pa seveda tega ne zahtevamo, seveda ne, definitivno ne. Good. Prav, hvala. Gue, Matijas. Najlepša hvala, Roberto, najlepša hvala, gospa Novi, da ste danes z nami. Ne vem, ali se zavedate, kaj se trenutno dogaja na portugalskem z banko Espiritu Santu. Imam nekaj vprašanj, ki so vezana na to. Ta banka je banka, v primeru katere nacionalni nadzorniki niso naredili nobene ocene. Leta 2014 je prišlo do bankrota te banke. In takrat ni bil izveden nikakršen nadzor tem mehanizmom za Evropsko centralno banko v ulogi nadzornika, pa me zanima, kaj bi se zgodilo v takem primeru, če bi takrat že imeli tak mehanizem. Kaj se zgodi, če so stresni preizkusi pozitivni? Če Evropska centralna banka da dobro oceno banki. Ali bi to pomenilo drugačen izid za tako banko, ali lahko zagotovi tudi določena jamstva za evropske državljane? Bi potem imeli zagotovljeno boljšo odpornost bank, boljša jamstva. Sama menim, da bančna unija in enotni nadzor služita namenu finančnega urejanja, vendar pa ne vem, če bi bile banke kaj bolj odporne zaradi tega. Stresni testi se seveda izvajajo v predstavnosti Evropske unije. Ne pa zanima, kakšno je vaše mnenje v kolikšni meri lahko evropske institucije prevzamejo odgovornost v situacijah, kot sem jih opisala zdaj. Thank you. Well, uh... Hvala lepa. Ne vem veliko o desejo Espirito Santo. Kot ste omenili, nismo bili pristojni za nadzor te bančne skupine, ko je imela težave. Morda bi lahko bili vedeli več, ker je to bil del celovitega pregleda, vendar pa potem ni preživela dovolj dolgo, da bi bila del te celovite ocene. Verjetno pa bi imeli pomankanje kapitala, ki je bilo ugotovljeno v tej oceni, in bi morali potem to pokriti. Bomo pa zahtevali bank, da so dokapitalizirane. Slišala sem to nemško vprašanje po več kapitale, vendar pa potem lahko to preprečuje ustrezno financiranje bank gospodarstva. ECB sama ni zahtevala dodatnega kapitala. Zahtevamo pa pokrivanje pomankanje kapitala v teh celovitih ocenah. In to je večinoma predvideno za letošnje leto. Zahtevamo bank, da kar se da hitro namenjajo sredstva, da začnejo izvajati novo zakonodajo. To je precejšen izjiv za nekatere banke. Tako da si prizadevamo, da bi zagotovili to, da banke se dokapitalizirajo, če je to potrebno. Ne moram pa seveda zagotoviti, da ne bo nikoli več prišlo do propada bančne skupine. Tega ne morem storiti. Nismo pa nikoli bili bolje opremljeni za to če bi se to zgodilo kot zdaj. Imamo nov mehanizem za reševanje. Dejavno je začel delovati na začetku tega meseca in bo prevzel odgovornost v polni meri na začetku naslednjega leta. Tako da bo ta struktura poskrbela za tiste skupine, ki bi bile u težavah. Naj si bo, bo vodil skozi prestrukturiranje, k okrevanju ali pa na urejen te, način poprav ustečaj, kar je potrebno za urejeno reševanje bančnih težav. Priznam, tukaj seveda nismo takoj razrešili vprašanja, o katerem ste govorili, vendar pa Storili bomo vse, kar je v naši moči, da bi zagotovili, da bodo portugalske banke od zdaj naprej uspešne. Gotovo je, da potrebujete zdrav bančni sistem na portugalskem in mi bomo storili vse, kar je v naši moči, da to zagotovimo. Hvala. I'm sorry, no, you. Sven Gigold. Sven Gigold. First of all, uh, also... Hvala lepa. Najprej tudi z naše strani zahvala za upravljeno delo in za vzpostavitev enotnega mehanizma nadzora. To je prava pot, kar se nas tiče. Sveto pa bi sedaj radi videli tudi strogo izvajanje pravil, glede katerih smo se dogovorili in imamo tist, da ste na pravi poti. V tem okviru pa bi rad vseeno zastavil tri konkretna vprašanja zadevajo delo, ki ga v tem trenutku počnete. Najprej imamo priročnik za nadzor in mislim, da obstaja razprave, da bi ustvarili nov priročnik za manj pomembne institucije. Po mojem mnenju bi to bil korak v pravo smer za to, da zagotovimo spoštovanje sorazmernosti. Lahko potrdite, da bo dejansko pripravljen nov priročnik za manjše institucije, tako da bomo resnično sorazmernost vzeli resno in se bomo izognili spremembam tržnih struktur, ki so nezaželene, zato ker je regulativno breme relativno večje za manjše institucije. Drugič, tukaj bi se navezal na gospoda Teurerja, tudi jaz sem slišal, da ustvarjate centralni posebni register za evro območje, ki bi zajemal vsa posojila nad 25 tisoč evrov. Za vsako teh posojil bi bilo 8 kategorij podatkov, 80, 15 bi jih bilo povezano s posameznikom, ki si izposoja in potem bi imeli torej veliko osebno bazo podatkov za relativno nizke vsote posojil. In če prav razumem, ni predvidenih posvetovanj za, za vzpostavitev tega registra. Zato bi vas vprašal, lahko potrdite, da boste se posvetovali o tem, tudi zato, da boste nam dali možnost vam zastaviti taka vprašanja, kot jih je zastavil Mihajl Torer. In potem gospod Dragi 15. oktobra 2014 na konferenci je ustrajal, da bi se morali pomakniti k ERFS in k njihovi logiki in tudi logiki poročanja. V tem trenutku je logika taka, da banke vedno bolj poročajo v smislu ERFS. In mislim, da je to nekaj, če se ne bi smeli početi, kajti nimate poblestil in mandata za to. Prosim, da ne posegate v to področje, kar se tiče zakonodajne harmonizacije, kajti potem bi harmonizirali sistem, ki sledi napačnemu sistemu, kot je tak, ki sem ga omenil. Hvala. Uh, uh, kar se tiče priročnika za manj pomembne institucije. Dobro, ne vem, če bo to tako imenovano, vendar pa za vse elemente v priročniku bomo skušali imeti različico, ki je veliko enostavnejša in vključuje sorazmernost. In to bomo storili v sodelovanju z nacionalnimi nadzorniki, ki nam bodo pomagali ugotoviti, kaj je pomembno in kaj ni za njihove države. Kar se tiče To je podobno kot s priporočilom o dividendah. Potem bodo seveda posamezniki to izvajali. Tako da zaupam njihovemu znanju o specifikah bančnega sistema. In katera raven sorazmernosti je potrebna za dobro opravljeno delo. Ne vidim kakšnega tveganja na tem področju. Kar se tiče Ana posojil, to je nekaj, kar se je začelo že veliko pred uredbo SSM, pred zamislijo, da bi nadzorniki bili del ECB. To torej sploh ni del nadzornega projekta. Je pa seveda omenjeno, da lahko nadzorniki to uporabijo če sem popolnoma iskrena, potem lahko rečem, da nekateri nadzorniki menijo, da je to koristno, drugi so manj prepričani v to, tako da končne sodbe še ni, do kakšne mere se bo to uporabljalo. Do kakšne mere se bo to uporabljalo nadzor, o tem se moramo še odločiti. Zelo malo smo videli o teh posojilih pred nekaj tedni, tako da sem zahtevala od statistikov ECB, da nadzornemu svetu med večerjo predstavijo to vprašanje, tako da smo vsi bili dobro obveščeni o tem. To je verjetno del odgovora na elemente, ki jih omenjamo. To pa ne prihaja, ne prihaja pa to z nadzorne eh, strani, tako da bom zagotovila, da dobite odgovore mojih eh, kolegov statistikov eh, na to temo. Kar se tiče IFRS, se ne bi mogli strinjati bolj. Nismo pristojni za spreminjanje računovodskih pravil. Banke, velike banke so tiste, ki morajo uporabljati IFRS, vsi ostali pa lahko uporabljajo svoje nacionalne računovodske sisteme. In to je to. Čisto preprosto je. Ko bomo imeli nacionalna računovodska načela in ko bomo lahko potem primerjali ta načela, skušamo vse informacije pretvoriti, tudi informacije IFRS. Vendar pa to je to. Banke so, banke lahko uporabljajo svoje računovodska pravila, mi pa ne moremo poleg tega jim česa napetiti. Moramo pač eh, storiti to, kar so odločili nadzorniki, naprimer celovit nadzor. Po vsakem celovitem nadzoru so se potem lahko odločili, kaj bodo vzeli kot določbe. In to so revizori, ki se odločajo o tem. In potem je tudi, naprimer, bonitetni nadzor, so bonitetne določbe tiste, ki veljajo tu na prostovoljni podlagi. Torej, v polni meri spoštujemo računovodske standarde in odločitve revizorjev. Hvala lepa. Hvala lepa, Marko Vali. Hvala lepa, predsednik. Vam dam čas, da date slušalke. Rad bi se navezal na to zadnje, kar je bilo omenjeno glede IFRS. Pripravil sem vprašanje. Ah. Glede na to, da je ta enotni nadzorni mehanizem, vidite kot prvi korak naprej za okrepitev odpornosti Evropskega bančnega sistema, vendar le ostajajo določene vrzeli v metodah nadzora Evropskih bank, zaradi česar je ta mehanizem manj učinkovit, še posebej, kar zadeva eh, računovodske standarde. SSM je sistem, ki ne bi zagotovil odgovornost in nadzor nad previdnostnimi eh, ukrepi, nad likvidnostjo. Eh, vzvodnim kapitalom in tako naprej, eh, vendar pa nimamo enotnih standardov. No in to povzroča veliko težav, saj izkrivlja rezultate eh, celotnih ocen, ki jih izvaja ECB. Možnost je, da državam pustimo, da izvajo lastne standarde, kar pa ni v skladu za splošnim eh, načelom zagotoviti boljšo stopnjo varnosti celotnega finančnega sistema in eh, bančnega sistema. V Italiji konkretno predsednik pravi, nagovornik eh, upočasni. V tem primeru torej gre za velike težave tudi v Italiji, saj je eh, zaradi napačnega tolmačenja mednarodnih standardov banke v bistvu potvarjajo svoje bilance in v tem eh, primeru gre predvsem za milijarde izvedenih finančnih instrumentov in eh, za finančne operacije Nomure in Deutsche Bank. Gre torej za milijarde evrov, ki se trošijo v špekulativne namene in kot običajno potem račun za to plača davkoplačevalec. ECB znotraj notnega nadzornega mehanizma eh, ne bi smela več naprej uporabljati različnih standardov saj v skladu z uredbo 1024-2014 uvodna izjava 19 eh, tega ne opredeljuje tako. Zato sprašujem, ali je ECB namenoma povzročila takšno asimetrično situacijo ali pa morda vendarle nameravate stvari poenotiti. Hvala lepa, seveda. SSM izvaja nadzor šele od novembra lani, pa vendar. Ja, res je. Nekoliko zapleteno je delati z različnimi računovodskimi standardi, ampak smo vajeni tega in kljub temu lahko upravljamo svoje delo. Glede primera, ki ga vi omenjate, ali pa tudi na splošno, se je eno in isto, ne glede na to, kako neko operacijo, nek posel poimenujejo, mi v nadzoru opravimo celoten pregled tvegan in zahtevamo ustrezno eh, jamstvo in eh, ustrezne spoštovanje ustreznih določb. Tako da ni tega problema kot takšnega, če se naše nadzorno delo opravi kot eh, se mora. Torej, ocenimo tveganje, ocenimo zahtevani kapital in eh, tudi rezervacije. V okviru te celovite ocene pa je to točno to, kar smo preučili v bankah in kadarkoli zahtevamo dodatne rezervacije, jih tudi dobimo. Tako da jaz tu ne vidim problema. Hvala. Mihaj Marošik. Lep pozdrav, zelo me veseli, da ste tukaj. To je zelo redka priložnost, da lahko par besed izmenjamo z osebo, ki dejansko nadzira evropski bančni sektor eh, na ravni Evropske centralne banke. Moram reči in priznati, da je to moja prva tovrstna priložnost. Zato moram pustiti ob strani veliko podrobnosti, ki me zelo zanimajo in se bom osredotočil na bolj splošne, ampak izredno pomembne zadeve. Iz razloga ravno, ki sem ga omenil, da imamo zelo redko priložnost eh, z vami se pogovoriti o tem. Zanimajo me namreč stvari, ki zadevajo ne le tiste institucije, ki jih vi nadzirate, ampak me zanima tudi, kdo nadzira delovanje ECB. Kajti temeljna naloga ECB, kot vemo, je nadzor nad eh, izdajanjem denarja. Zanimata me dva najpomembnejša vidika tega pojava. Kot prvo, če je vrednost denarja nad vrednostjo blaga, storitve in eh, znanja, potem se spreminja razmerje med eh, splošno količino denarja v obtoku in to tako, da je vse manj denarja v obtoku v rokah državljanov, se pravi proizvajalcev in potrošnikov realnih dobrin, obenem pa potem večji del denarnega agregata pride v roke finančnih institucij, velikih korporacij ali pa nacionalnih proračunov. To pač je tako, takšen je pojav. In ta upad povpraševanja, če se izrazim ne ekonomsko, ampak čisto po domače, to pomeni, da imajo ljudje Eh, vedno manj denarja za nakupe. Moramo pa vedeti, da je to tudi posledica eh, in obenem razlog za gospodarski upad. In gospodarski razvoj se potem prenaša tja, kjer ljudje imajo denar za nakup blaga in storitev. In to pomeni, da razvoj uhaja najbolj v Azijo, na Kitajsko. In moje vprašanje zdaj je, ali ta pojav morda ne kaže na to, da je nujno omejiti emitiranje valute evro. Ali se vam ne zdi, da če bi zmanjšali količino obtoka, denarja v obtoku, eh, bi na ta način lahko podkrepili gospodarsko rast? Druga zadeva. Prosim, če zaključite, pravi predsednik, kajti pet minut je za vprašanje in odgovor. Porabili ste že več kot tri minute, tako da predlagam, da damo besedo gospej, sicer ne boste dobili odgovora. Hvala, predsednik. Ja. Po hudi finančni krizi, ki smo ji bili priča v obdobju 2007 in 2008, so dejansko bile posledice za gospodarstvo in evropski državljani so utrpeli posledice te finančne krize. In to je tudi razlog, zakaj je bila sprejeta ta odločitev o vzpostavitvi bančne unije, ravno zato, da bi zagotovili kar se da robusten okvir zagotavljanja odgovornosti. Sama sem odgovorna parlamentom in eh, tudi Evropskemu parlamentu, ki zastopa evropske državljane. Kar zadeva kreditiranje gospodarstva, ja, to morda ni tako zelo dinamično, kot bi moralo biti vsaj v nekaterih državah. Ne? Stvari se sicer izboljšujejo, ampak eh, res je, to traja. Žal mi je za to, ampak tako pač je. E, jaz sem žal odgovorna ne samo za nadzor bank. Moja naloga je v prvi vrsti, da okrepimo zaupanje v transparentnost delovanja bančnega sektorja. To smo tudi opravili, te celovite ocene, e, pregled kakovosti e, sredstev in kapitala in eh, preskusi kapitalske ustreznosti, da zagotovimo, da bodo evropske banke bolj kapitalsko varne in zahvaljujoč eh, tej transparentnosti bodo potem lahko tudi dobile več sredstev na trgu, če jih bodo potrebovali. To je zdaj delo, ki je v teku, kajti banke imajo do julija, da se dokapitalizirajo, če je to potrebno. In mislim, da bodo potem imeli dovolj eh, sredstev v svojih knjigah, da bodo lahko financirali gospodarstvo, kar je seveda njihova ključna naloga. To je torej predpogoj za boljše delovanje gospodarstva, ni pa edini predpogoj. Mi pa smo pač odigrali svojo vlogo tudi s tem, ko smo opravili to celovito eh, oceno in eh, začeli z bančno unijo. Hvala. Torej, kolegi, prosim, če se lahko držite največ dveh minut. Vedno spreminjate pravila tik pred njim, da bi jim besedo. Gospod Noj, dve vprašanje. V poročilu in v vaših nagovorih izkazujete določeno nezadovoljstvo nad premajhno mero harmonizacije v državah članicah, zaradi česar je vaš nadzor otežen in ste lahko bolj specifični? Govorite o pomankanju evropskih predpisov na odločnih področjih ali pa govorite o razlikah v prenosu obstoječe zakonodaje v nacionalno zakonodajo? Drugo vprašanje, res fascinantno je bilo to, kar ste dejali o ločevanju, kajti mi niti ne razmišljamo o tem členu 16 ali koliko že uredbe SSM, ki vam omogoča to ločevanje. Pravite, da bi morali o tem odločati eh, od primera do primera, da o tem odloča nadzornik. In eh, končna odločitev o ločitvi potem pride po zelo natančni preučitvi primera. Eh, potem verjetno zahtevate diverzifikacijo, spremembo poslovnega modela in tako naprej. Vi pravite, da če se odločimo za karkoli, kar bi bilo blizu nekemu avtomatizmu, je to tvegano. Mislim, da je to dejansko tako kajti vidimo, da to vrstno ločevanje ni edina možna pot, ko naletimo na tveganja. Če bi torej vzpostavili ta avtomatizem ali ta kvazi avtomatizem, potem bi vzpostavili obenem tudi nek paralelni sistem, ki bi spodkopaval vlogo in pa neodvisnost nadzornikov. Lahko potrdite to moje razmišljanje. Hvala lepa. Kar zadeva te nacionalne predpise. Več kot 150 različnih je v CRD4. Razlikujemo se po hitrosti v smeri CRD4, fully loaded, kot temu pravimo. Potem je nekaj drugih eh, vprašanj vodenja in upravljanja, potem definicija kapitala, potem vprašanje, koliko let eh, se lahko določena sredstva držijo na knjigah in na koncu koncev to pomeni velike razlike v definiciji kapitala. 80 odstotkov teh nacionalnih eh, odločitev so v pristojnosti pristojnih nacionalnih organov, 20 odstotkov v pristojnosti nacionalnih zakonodajalcev, ampak tudi za teh 80 odstotkov, ki so v rokah nacionalnega pristojnega organa, se pravi tudi ECB od novembra dalje, Torej, kljub vsemu temu moram še vedno kolege preprečevati, naj glasujejo v prid harmonizaciji in to zelo dosledno. Kajti tisti, ki zdaj morda ne zamujajo, bodo zamujali v prihodnosti in eh, to pomeni manj harmonizacije, kar pri naš cilj. Zato delamo skupaj in bomo še naprej delali skupaj zato, da bi zagotovili kar se da dosledno ukrepanje. Če nam pa ne bo uspelo, potem pa lahko samo povem, da ja, sem se potrudila po najboljših močeh, ampak potrebujemo očitno še vašo pomoč, ampak vsaj do poletja enkrat bomo skušali. čim več stvari spraviti na pravo pot. Glede ločevanja ločevanja funkcij eh, investicijskega bančništva in pa poslovanja z občani in gospodarstvom. To se je začelo na podlagi ideje, da moramo omogočiti to, da se banke lažje sanira. In na ta način naj bi omogočili, da se po potrebi podpre klasično bančništvo in da pustimo ob strani investicijsko bančništvo. Če torej imamo zelo jasen okvir za sanacijo bank in temu je tako po mojem mnenju, potem bomo verjetno imeli več možnosti za to ločevanje funkcij. Moram pa priznati, da to ne more in ne sme biti popolnoma avtomatičen proces. Čeprav bi bilo meni bistveno lažje, če bi bilo vse skupaj popolnoma avtomatsko. Torej pravite ne popolnoma avtomatsko, pa tudi ne popolnoma diskrecijsko. Ja, absolutno, nič ni čisto diskrecijsko. Ko nadzorniki sprejmejo neko odločitev, je prva stvar, ki jo naredimo, ta, da pripravimo dokument o prihodni politiki, torej da pripravimo vse kriterije, o katerih se treba odločiti, ki jih treba implementirati, preden se spreme odločitev. In to mora biti dovolj natančen dokument za rešitev 90 odstotkov težav. Ne glede na odločitev, poplačilo hibridnih dolgov, ki niso več ustrezni, potrebni štiri in tako naprej. Ker v vsakem primeru potrebujemo Eh, takšen političen dokument s jasnimi kriteriji, ki reši 90% primerov. 50% primerov pa seveda zahteva nekaj več pozornosti in zahteva eh, nekoliko več preučevanja podrobnosti. In uh, vsak od teh je seveda presedan za naslednje. Uh, In zato to tudi omejuje do določene mere našo diskrecijsko pravico. Tako da smo zelo previdni glede tega in hočemo zagotavljati dosledno nadziranje. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Hvala tudi gospod Noji za to priložnost, da vam zastavim vprašanje. Že pri vašem prvem obisku, ko ste predstavljali rezultate stres testov, uh, sem se spomnil tega vprašanja. Danes uh, ste s ponosom izpostavili veliko delo, ki ste ga upravili v kratkem času. 120 finančnih institucij, ki ste jih analizirali na izredno celovit uh, način, tudi pregled kakovosti sredstev oziroma kapitala ki je vključeval 118 tisoč poslov. To je veliko delo, veliko bank eh, ste opredelili kot potrebni dokapitalizacijo, vključno z nekaterimi našimi v naši državi. Približno 330 milijard eh, evrov manjka v bančnem sistemu v tem trenutku in eh, to pomeni, da je težko tem bankam dajati kredite gospodarstvu posledično ustanavljati nova delovna mesta. In zato bi verjetno bilo koristno uporabiti jamstvene scheme, scheme mm, z uporabo ustreznih skladov. To so scheme, ki smo jih že uporabili v nekaterih državah. Če pogledamo podatke, ki jih je prijel parlament, so dokapitalizacija ali jamstvene skladi. predstavljali po višini približno 10 odstotkov evropskega BDP-ja. In zanima me, kako vi vidite to vprašanje teh jamstvenih schem, ali bi to bilo koristno tudi za našo državo, da bi na ta način okrepili kreditiranje in eh, posledično rast. Imam pa še eno splošno vprašanje. Zadnjič sem, sem vas vprašal, kako to, da ste začeli z asset quality reviewom, s tem, da ste šli v poglobljeno analizo kreditov, pustili ste pa ob strani izvedene finančne inštrumente. In to je razprava, ki se pojavlja tudi danes, ko govorimo o reformi in prestrukturiranju bank. In mislim, da je pomembno, da namenimo večjo pozornost tudi različnim vidikom bančnega poslovanja. Ti dvomi, te, ta opozorila, ki jih številni izpostavljamo, izhajajo iz dejstva, da ne razumemo ravni tveganja, ki so ugrajene v izvedene finančne inštrumente. Naj ste govorili o tem, o tem, kaj se bo počelo v bližnji prihodnosti, pa tako ste pred nekaj meseci govorili o tem, da boste upravili natančnejšo analizo teh izvedenih finančnih inštrumentov. Hvala. Hvala lepa. Ja, res je, določene države imajo višjo raven izpostavljenosti eh, investicijam, ki ne zagotavljajo donosa. In to je ena naših prioritet za letošnje leto. Vsaka situacija je drugačna od druge, nekatere države so v programu, druge niso, vi omenjate Italijo, Italija ni v tem programu, tako da bo to morala biti nacionalna pobuda. Različni načini so, kako se tega lotiti, ne vem zdaj, kateri je primernejši za vašo državo, o tem se bodo pač morali odločiti italijanske oblasti, da se odločijo kaj in kako. Treba pa imeti v mislih, kljub vsemu, da zaradi tranzicije, v kateri zdaj smo, je vse, kar eh, lahko opredelimo kot javna sredstva, kot eh, državna pomoč, zahteva tudi svojo ceno. Imamo tudi pravila generalne direkcije za konkurenčnost in v prvem letu direktive o reševanju in sanaciji bank je stvar takšna, da države, ki črpajo javni denar, opredelimo kot banke, ki se bližajo stečaju in eh, zato morajo iti na sanacijski organ. To je kar veliko omejitev. Tako da ne vem, Ne vem zdaj, kaj je prava rešitev, ampak vsekakor je to nekaj, česar se bo treba lotiti. Mi bomo uporabljali rešitve, ki smo jih uporabljali do sedaj, se pravi, da postavljamo cilje, s katerimi postopno odpravljamo te eh, izpostavljenosti, kar smo že dobro uporabili na irskem. Torej, ta izpostavljenost in eh, tovrstnim slabim eh, investicijam je nekaj, kar znižuje dobičkonosnost bank in eh, to je treba rešiti ne le z rezervacijami, ampak tudi sicer. Glede izvedenih finančnih inštrumentov, tu smo bili dokaj diskretni. No, tudi to je bil sestavni del naše ocene. Veliko smo se ukvarjali s temi inštrumenti in s tem tudi nadaljujemo. Stresni testi so se začeli z naprej vrednotenjem finančnih, izvedenih finančnih inštrumentov, kar smo zelo natančno preučili. Potem smo tudi prevrednotili te izvedene finančne inštrumente, skratka, če jih je potrebno devalvirati, gre to na račun banke, V okviru stres testov smo imeli zelo natančen pregled izpostavljenosti tržnim tveganjem, vključno z izvedenimi inštrumenti in eh, banke z materializiranim eh, rizikom oziroma materializirano eh, izpostavljenostjo. In tu sta dva scenarija. In eh, vsaka od bank, ki je bila na ta način izpostavljena, je mora zagotoviti, da v primeru, da partnerji v izvedenih finančnih inštrumentih niso sposobni plačevati svojih obveznosti, potem same prevzamejo ta mm, del. In tako da to smo upoštevali in to zelo odločno. Fulvio Martočelo. Prejšnji teden je potekal monetarni dialog s predsednikom Dragim in govorili smo o o kvantitativnem sproščanju in o tem, kaj to pomeni za gospodarstvo v bližnji prihodnosti. Vemo, da je to operacija, ki je tvegana in zato sprašujem, kot eh, nadzornik ste verjetno sodelovali z svetom govorjev ECB pri odločitvi za tovrstno intervencijo eh, na trgu in zanima me, v kolikšni meri je to odločitev, ki jo je neposredno sprejel predsednik Dragi. Well, uh, totally... Ja, lahko potrdim, da spoštujemo to pravilo o ločevanju pristojnosti. Jaz in moji kolegi v nadzornem odboru nimamo nobene zveze z monetarno politiko, o kateri se odloča svet guvernerjev in informacije, ki jih dobivam na to temo, večinoma dobivam iz časopisov, tako kot vsi ostali evropski državljani. Hvala lepa, Nina Gil. Hvala, predsednik, hvala tudi gospa Novi. Dobrodošli. Zanimivo je bilo slišati o tem vašem prvem letnem poročilu in čestitke v bistvu za to, da ste uspešno vzpostavili SSM in to tako hitro. Par vprašanj bi imela, če lahko pojasnite. Če pogledamo lanske teste, ki jih je pravila ECB in EBA, eh, e Evropski bančni organ, se zdi, da je bila to bolj verodostojno upravljena naloga kot v preteklosti in številne banke so to pozitivno pozdravile. V vsakem primeru pa, gledajte, smo ugotovili, da 25 od 130 zelo pomembnih bank eh, nima dovolj kapitala v skupni višini 25 milijard evrov. In umestno poročilo kaže, da so ukrepi, ki so jih te banke v tem času sprejele, v bistvu nezadostni. Ampak zdaj nekaj mesecev kasneje se soočamo z novim problemom Eh, namreč številne velike evropske banke so v bistvu padle na, evrops, na ameriških stresnih testih. Kaj to pove o našem stresnem testu? Je to pozitiven eh, rezultat za EU ali ne? No in strokovnjaki pravijo, da so velike priložnosti za spremembo sistema v EU in nekateri opozovalci pravijo, da prej, ko bodo evropski stresni testi enako strogi kot ameriški, bolje bo. Ali se vam zdi, da bi dejansko bilo koristno obrati ta pristop? Kajti zanimivo je bilo, eh, da je le včeraj Bank of America dejala, da bodo začeli gledati na stresne teste tudi v smislu likvidnostnega krča, težav z eh, kitajskim eh, sistemom in tudi kaj to pomeni za stopnje vzvodja v eh, bankah, ko izstopamo iz krize. Menite, da bi mi morali imeti podoben pristop ali pa drugačen pristop, kot imajo ZDA. No in še na zadnje, kar zadeva zdravje bank na splošno. Kako se vam zdi, da bi lahko razmerje med eh, krediti in depoziti izboljšali, kajti dobičkonosnost eh, bank je dokaj nizka. Kakšno je vaše mnenje, ali menite, da bi morali banke spremeniti svoj poslovni model in kako bi lahko to razmerje izboljšali? Hvala. Ja, veliko vprašanj v enem. Ja, naši stresni testi so bili zelo verodostojni. Saj smo imeli pooblastila znotraj ECB, zahvaljujoč uredbi SSM, pooblastila za to, da dobimo določene informacije, ki jih EBA ni dobila od bank v prejšnjem krogu. Dejstvo je, da imamo približno 25 milijard kapitalskega primankljaja, ki ga je treba zapolniti. Ampak banke so vedele, da bo tokratni pregled zelo strok. Eh, so zato banke že prostovoljno za približno 250 eh, milijard okrepile svoje eh, bilance, torej z dodatnim kapitalom. Tako da je to skupno zelo veliko in menimo, da je bilo to še kako potrebno. Kot ste omenili, nekatere evropske banke niso prestale stresnih testov v ZDA. In sicer je šlo za njihovo ameriško poslovanje. Ne, da to ni pomembno, ampak to ne pomeni, da kot eh, celotna banka ne bi tega prestali. Ameriški stresni testi letos so v veliki meri temeljili na kvalitativnem nadzoru in na kvalitativnih presojah, naprimer kakovost poročanja. To je zelo pomembno vprašanje, ampak tu smo bili bolj pri vrednotanju eh, sredstev in uh, mi smo se lotevali bolj kakovosti kapitala tu v Evropi. Druga vprašanja potem, ki smo jih obrnali v stresnih testih, je kako je z sistemom vodenja in tudi to je zelo pomembno. Torej tudi tukaj je to drugače od eh, tistega, kar so počeli v ZDA. Ali naj bodo naši stresni testi podobni ameriškim. Ja, dejansko se zelo mm, poglobljeno pogovarjamo z britanskimi in ameriškimi oblastmi o tem, kar oni počnejo. Nam se sicer ne zdi, da je to nujen korak naprej za Evropo, kajti količina ljudi, količina resursov, ki so vključeni v to delo, za zelo omejeno število bank. 123 bančnih skupin in pri eh, tisoč bank kot takih. E, zato verjetno oni tega ne počnejo za isto število oziroma količino bank. Skratka, pogovarjali smo se tudi z britanskimi kolegi, ki gredo tudi v to smer. In pa če vse, kar skušamo posnemati video v tistih najboljših eh, stvarih, ki jih počnejo, ne pa vsem. Dobičkonosnost evropskih bank vsekakor je preniska, to je prvo tveganje, ki smo ga tudi identificirali za bančni sistem v Evropi. To je seveda posledica pomankanja rasti, to je posledica izpostavitve slabim investicijam, kot je bilo prej omenjeno. Pomembno je, da se izvajajo tudi mm, rezervacije za neodplačene kredite. In preko bodo Evropske banke to vprašanje rešile, bolje bo. Ampak le rast in povratek k običajnemu poslovanju je tisto, kar bo rešilo to problematiko. Hvala, Tomas Mann. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, hvala tudi vam, gospod Noe. Ta jezik verjetno dobro poznate, jaz sam prihajam iz Frankfurta, no pred petimi meseci ste začeli s svojim delom in uh, mislim, da je bilo vaše delo do zdaj takšno, da ste vzpostavili veliko mero zaupanja. Zdaj torej teče delo, ki je izredno pomembno. Ampak, če imamo pravila, potem je treba preveriti, ali se ta pravila dejansko izvajajo vrnil bi se Grčiji, o tem smo že govorili, ampak vendarle. Na konferenci Nemške Bundesbanke v Frankfurtu ste dejali, da so grške banke solventne. To smo temeljili, imeli smo natančno pročitev njihovih bilanc, imajo dovolj lastnega kapitala in bolje torej posluje kot v preteklosti. Ampak v zadnjem mesecu se je nekaj zgodilo. Če so poročila točna, potem je prišlo 12 milijard evrov državljani dvignili iz eh, svojih računov. V februarju 7 milijard, ne vem ali te številke držijo, ampak vi imate pregled. Trojka ne sme več tja, zdaj prihajajo institucije. Morda nekdo, ki sedi z vami za mizo. Skratka, mislim, da lahko izvedemo kontrolo transakcij pri bankah. To bi bila možnost. Ampak če naj bi bil Mario Dragi dejal, da se boji, da če bodo eh, strožji ukrepi nadzornega odbora, bi to lahko povzročilo še več nemirov v Grčiji. Skratka, to bi pomenilo, da imamo pravila, ki jih pa ne izvajamo. Nekateri pravijo, da delujemo politično in pravijo, da ECB zdaj igra politično vlogo. In zato zdaj sprašujem, kakšno je to razmerje med nadzorom bank na eni strani in uh, politiko na drugi. Večkrat ste dejali, da želite ločitev teh dveh funkcij. Je, ampak vendarle mm, je neka enotna filozofija, na podlagi kateri delate. Večkrat ste dejali, da potrebujemo enotno kulturo nadzora, tu ste se navezovali na države članice. Zanima pa me, kako to izgleda za tiste, ki nosijo v Frankfurtu gospodarsko in. Uh, finančno odgovornost. Uh, Kar zadeva nas nadzornike, enostavno upravljamo nadzorno delo. Spremljamo situacijo grških bank in se odzivamo tudi na pritiske na likvidnost depozite, kot do teh prihajajo. in pozivamo jih ne bodo pazljivi pri naložbah, ko vlagajo svoje premoženje in ga uporabljajo kot kolateralo, tako da lahko pridobijo ustrezno likvidnost, ki jo potrebujejo. Pripričan sem, da bomo z dobrim sodelovanjem z grškimi nadzornimi organi poskrbeli za to, da bodo grške banke preživele tudi to epizodo, tako kot so prejšnje. Še nikoli niso bili tako dobro oboroženi za boje proti takšni situaciji. Hvala. Jakob, zadnji govorec. Um, Najlepša um, hvala, gospod predsednik. Gospa Novi, veseli me, da ste z nami. Moje prvo vprašanje je vezano na nekaj, kar ste omenili prej. In sicer, da načrtujete vključiti tudi nekatere sistemske vidike v prihodne stresne teste. No, tega v vašem letnem poročilu ni bilo, zanima me, ali so take učinki v prihodnih stresnih testih načrtovani. Potem pa drugo vprašanje, to zadeva strukturne reforme v bančnem sektorju. V odzivu na vprašanje Pervonš Berez se ste, ste stvari lotili pragmatično. V odzivu na vprašanje Pervonš in Danute Jubner ste dali, da je zahteven določen stopno diskrecije za to, da se poskrbi za nepredvidene okoliščine. V prvotnem predlogu je bila navedena elegantna rešitev za opredelitev jasnih meril in sicer, da bi bilo treba za to uporabiti dokazano breme. Banka mora dokazati, da ne pomeni sistemskega tveganja. Kakšno je vaše mnenje glede tega novega mehanizma v luči jasnih napetosti zaradi pomankanja jasnih meril? Ko obenem pozivate k določeni stopni diskrecije? To je moje vprašanje. No, ne bi rekla, da sem uporabila izraz fire sales v svojem odzivu, no pri izvedenih finančnih instrumentih v okviru šestih scenarijev je šlo za nekaj podobnega. Kakšni bodo naslednji stresni testi, še ni znano, glede tega se še nismo odločili. Leta 2015 teh preizkusov ne bomo imeli. Ne bo šlo za javne preizkuse v obsegu tistih, ki smo jih izvedeli v letu 2014. Ampak so predvideni določeni nadzorni stresni testi za določeno kopico bank, na osnovi česar bomo lahko bolje ocenili tveganje in skladno s tem sprejeli tudi nadzorne ukrepe. V nekoliko širnejšem delu pa se bomo skušali nasloniti na tako imenovane najhujše scenarije, vsaj kot si jih lahko trenutno zamislimo. Lahko bi se recimo pojavila določena tveganja, ki jih trenutno nimamo na vrhu prioritetnega seznama, pa bi se tam lahko znašlo čez 12 mesecev. No, to bomo skušali upoštevati. Zaenkrat še vedno zbiramo izkušnje na osnovi celovite ocene in ne moremo še reči, kaj bo v prihodnih stresnih testih. Glede meril in morebitne fleksibilnosti, ko ločujemo bar, bančne dejavnosti, tukaj se uporablja zanimiv koncept obratne uporabe načela dokaznega bremena to nam je kar všeč, ko se pogovarjamo z določenimi bankami. Se pogosto zgodi, da smo preveč pesimistični in se odločimo za najslabši pristop. Banke pogosto pravijo, pravi imate vsebinsko gledano, vendar pa greste predaleč, preveč ste zahtevni. in to že kaže na to, da jih je treba upravnavati drugače. Ali gre tukaj za formalen ali neformalen postopek, to bi morda lahko bila rešitev. Vse bo odvisno od uredbe, ki jo bomo na koncu sprejeli, od zakonodajalcev. Na osnovu te uredbe pa bomo skušali določbe izvajati na čim bolj učinkovit in dosleden način po vsej Evropi. Thank you very much to Daniel Nui. Najlepša hvala Daniel Nui za to zelo zanimivo javno predstavitev, ki je bila pomembna tudi v smislu naše pomembne nove nadzorne vloge skladno z medinstitucionalnim sporozumom. Najlepša hvala za vaše sodelovanje in hvala za vse delo, ki ste ga opravili doslej za to, kar počnete, pri tem imate našo podporo. Na to lahko računate. Ponovno se bomo srečali gotovo med naslednjimi sestanki. Tri priložnosti za to imamo vsako leto. Naslednjič bomo se stali 25. junija. Najlepša hvala. No. Now for the next item, I pass the chair to Markus Ferber. Pri naslednji točki, torej dajem predsedniku Soček Markusu Ferberju. So, liebe kolege. Tako, spoštovane kolegice in kolegi, če ste pripravljeni, potem pridimo na naslednjo točko na dnevnem redu 7. To je mnenje za odbor Deve. Najprej bi besedo gospod Baje, prosim. Merci, monsieur le président. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Gre za poročilo, z katerega je pristojni odbor deve dašnje notaje in izogibanje davkom kot izzivi za upravljanje. Zahvaljujem se vsem, ki so bili udeleženi v to delo, tudi strokovnjakom, upam, da se bomo lahko tudi konstruktivno pogovarjali o tem, ko se bomo pogovarjali že z njim predlogi spremembah. Gre za razkritje različnih eh, primerov izogibanja davkov, naprimer LuxLeaks, in naš odbor, odbor ekona, mora v tem primeru ukrivati. Izgubljene davkom eh, zadeva vse države članice Evropske unije, pa tudi vse svetovne države, gre tudi za določeno zapuščino delovanja na tem področju naših držav, zato moramo uporabiti določene ukrepe, s katerimi bomo zaščitili tudi naše prebivalstvo, ko gre za upravljanje socialno varstvo in eh, razvoj v državah. To mnenje je bilo zapisano v dveh eh, delih, najprej eh, izigovanje davkov, potem pa tudi eh, davčna situacija v Evropski uniji. V Evropski uniji vsako leto izgubimo približno 100 milijard evrov zaradi izogibanja davkom in mislim, da bi morali podariti določene pomembne točke. Morali bi podarati solidarnost, enakost med evropskimi državljani, vendar pa danes žal se soočamo za nasprotno situacijo tiste države članice, ki eh, organizirajo davčno utajo, so pravzaprav v ospredju. Brez harmonizacije davčnega sistema bo prišlo tudi do dumpinga in pa do agresivne konkurenčne situacije med državami članicami. Evropa mora spodbojati davčni sistem, ki bo pravičen in ki bo odražal tudi dinamiko v naši družbi. Z davčnim sistemom moramo podpirati tudi nekatere okoljske cilje. Finančna sredstva pogosto um, prehajajo meje enostavno z klikom uh, miške in uh, to lahko vodi tudi do določenih situacij diskriminacije. Uh, v primeru delokalizacije podjetij. V državah razvoja se moramo sredotočiti na te prioritete. Okrepiti moramo zmožnosti za investicijo v državah razvoja. To velja v smislu zagotavljanja pravičnih davčnih sistemov, tako da bomo podparili tudi infrastrukturo, izobrazbo in pa zdravstvene sisteme izkoristiti moram svoje pristojnosti, zato bomo odprli tudi davčne organe v državah v razvoju. In še OECD, o tem smo se pogovarjali tudi na našem odboru, predstavlja dober zgled eh, pravih praks, ko gre za pobudo davčni inšpektori brez meja. Mislim, da je to primer, po katerem bi se morali zgledovati. Potem pa še eh, tretjič. Eh, daljši sistemi v državah razvajajo. Tukaj bi morali potvoriti tri projekte, o tem smo govorili, poročanje po posameznih državah ter projekte BEPS, OECD ter eh, pregled uredbe o dvojnem neobdačenju. Multinacionalke torej ne bi smeli imeti eh, nekakšne koristi zaradi neusklajenosti med državami. Tretjič, spodbojati moramo dobro upravljanje naravne davčne politike in eh, zato bi morale evropske države podpirati države v razvoju, pri čemer se moramo naslanjati na dobra načela upravljanja davčnega sistema. To pa mora jo dosledno izvajati tudi vse države, ki prejemajo pomoč Evropske unije. Upamo, da bomo dosegli dobro upravljanje v državah v razvoju. Prva faza pa je prav gotovo, da zastavimo pravilen in dober zgled na evropski ravni. Vse možne pobude so pozitivne, ki jih lahko predvidimo. EBRD in pa Evropska investicijska banka bi prav tako lahko prispevali svoje k preprečevanju davčnih paradižev. Veliki ziv bo prav gotovo, da bomo odpravili izogibanje davkom, vendar pa bo Evropska unija gonilo v tem primeru. Tako bomo pokazali pravo pot tudi drugim državam. Mislim, da bodo tudi evropski državljani največ pridobili od tega. Najlepša hvala. Ja, film, danke. Hvala lepa. Pripravljajte mnenja. Se opravičujem, ampak tolmači smo večkrat opozorili, da ste prehitri. In seveda si želimo, da vse kolegice in kolegi razumejo to, kar nam govorite. Tako, sedaj pa poračavci v senci. SND, najprej Tom van den Kandelare. Prosim. Najlepša hvala, gospod predsednik, zahvaljujem se poročevalcu. Zelo dobro smo sodelovali. Ta belgijska naveza se je tukaj izkazala za dobro. To je dobra osnova za nadaljne delo. Vse skupaj je zelo zanimivo, še posebej glede na razprave v odboru o agresivnem davčnem načrtovanju. Sam bom uložil nekaj predlogov sprememb. Imamo tri glavne pripombe. Poročanje po posameznih držav članicah moramo ločevati med multinacionalkami in MSP. Pri letnih davčnih poročilih moramo upoštevati razlike v teh dejavnostih. Prav tako se moramo na drugačen način lotevati ocenjevanja. Potem pa še davki preko meja, to, oziroma eh, davčni inšpektori brez meja, to pobudo bi morali podpreti. Države članice Evropske unije mislim, da bi se morale bolj zavezati temu ukrepu. Pa še kodeks ravnanja za te države. Morda ni toliko važno, v kateri državi članici nas bi vzpostavili ta kodeks ravnanja, vendar pa bi to morali vključiti v ta predlog. Prav tako je treba upoštevati tudi to, kar počne OECD. Lepo se zahvaljujem počevalcu in veselim se nadaljnega sodelovanja z vami. Hvala lepa. Betik von Stork, e EKR. Ja, vielen Dank. Um, Hvala lepa. Tudi sama se zahvaljujem pripravljalcu mnenja, tudi sama sem že podala nekaj predlogov sprememb naj izpostavim ugotovitev, da država razvoja potrebuje razvojno pomoč za rast in blagostanje. Zagotoviti moramo tudi večjo varnost pri lastnini in družbi brez korupcije. Še prav posebno lokalno gospodarstvo lahko podpremo z nižjimi davki. Ugotovimo morda lahko tudi, da je morda visok obseg pobiranja davkov učinek eh, dobro določa države, vendar pa to morda ne zažene gospodarstva v takih državah. Nizki davki podpirajo lokalno gospodarstvo in morda izravnajo pomankljivo infrastrukturo, ki je v teh državah v razvoju. Zato je to lahko konkurenčna prednost ne samo za mednarodna podjetja, temveč tudi za lokalna morda bi lahko te točke še vnesli v to mnenje kot eh, nek temeljni predlog spremembe. Manj davkov bolj to torej razpodbuja gospodarsko rast kot pa zapleteni davčni sistemi. Hvala lepa. Liberalci Peter Ježek, prosim. Hvala. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi sam se zahvaljujem poročevalcu za opravljeno delo. Strinjam se z njim, ko pravi, da moramo postaviti pravi zgled in spodbujati boljšo transparentnost na mednarodni ravni. Nekaj pripomimam glede OECD. V okviru BEPS-a e naj bi uvedli nekatere ukrepe za spontano prostovoljno izmenjavo informacij. To mislim, da je manj ambiciozno, kot eh, je zapisano v predlogu Evropske komisije, zato mislim, da bi morala Evropska unija promovirati svoj model. Obenem bi se morali nasloniti tudi na novo zakonodajo in procese, ki so se začeli v letu 2014, ter zahtevati dodatne pobude, naprimer direktiva proti pranju denarja. Sodelovati moramo z državami članicami in zagotoviti, da bodo v celoti izvrševale nove predpise, naprimer obvezno poročanje o lastništvu. Enako velja za samodejno izmenjavo informacij OECD za globalne standarde. Bistvenega pomena je, da Evropska unija zagotovi enake pogoje pri pogajanju s tretjimi državami in da članice OECD in BEPS-a priznajo potrebo držav v razvoju, da imajo na voljo več časa za izgradno zmogljivosti, ko gre za izmenjavo informacij. Morajo pa imeti možnost sodelovati pri tem mehanizmu. Komisija bo proučila potencial za pobude vezane na transparentnost, naprimer poročanje po posamičnih državah. Mislim, da je pomembno, da se te informacije javno objavi. Preglednost je namreč najboljši način za boje proti davčni utaji in izogibanju davkom. Osnutek poroč, poročila mislim, da je zelo dobra osnova za naše delo in veselim se, da se bomo o tem še pogovarjali. Hvala lepa. Viegas Gue. Dobrigado. Eh, eu penso que em relação a este. Najlepša hvala. Če bi mi oblikovali to poročilo, bi na prvo mesto zapisali našo kritiko glede gospodarskega sistema, ki dopušča in spodbuja prakso izogibanja davkom. Gre za prakse, ki so formalno gledano zakonite ali nezakonite, torej sistem, ki omogoča podjetjem, da prenašajo presežke v letnem prometu na druge države članice. To ima negativne učinke na države članice in eh, je zaradi tega še kako pomembno. Če se ne bomo na pravi način lotili te problematiki, bo čisto vseeno, kakšne zakonodajne akte sprejemamo. Vprašanje, ki se tukaj zastavlja, je vprašanje neenakosti, vprašanje nepravičnosti. Glavne žrtve pa tudi ne edine žrtve, so države v razvoju. Te potrebujejo naložbe. In bi te naložbe lahko tudi pridobile, če bi imeli za to ugodne pogoje. Potrebujejo sredstva, ki jih treba bolje uporabljati za določene sektore, produktivne sektore. sicer pa bodo v nepretrgni situaciji stagnacije. V tem primeru nič več ne priteka v njihove javne blagajne. Moramo upoštevati tudi moralni dolg, ki ga je treba poravnati še iz obdobja kolonij. Vse informacije morajo biti javne, Transparentnost je namreč naše glavno orožje. To velja tako za to vprašanje, kot naprimer za vprašanje konskega mesa v Lozanjah, eh, naprimer v lanskem letu. Javno mnenje je še kako pomembno in a, eh, informacije morajo biti transparentne. Prav tako moramo v proces vključiti tretje države v oblikovanje te zakonodaje, pa tudi v pogajanje. Te države bodo namreč zagotovile to, da bodo projekti upoštevali tudi specifike teh držav. V smislu izogibanja davkom je treba upoštevati posebne poteze teh eh, držav, ki se soočajo z lastno problematiko, In vemo, da v teh državah obstajajo mehanizmi, ki jih izkoriščajo multinacionalke zato, da ne plačujejo davkov. To velja za celotno področje te problematike. Potrebujemo usklajen fiskalni okvir. Nisem prepričan glede tega mnenja. Vsaka država članica mislim, da bi morala oblikovati svoj davčni sistem. spodbujati moramo davčni okvir, s katerim bomo prisilili podjetja, da bodo plačali davke tam, kjer se ustvarja dobiček. To je za nas bistveno vprašanje in vsi predlogi bi se morali usmerjati v to smer. Hvala lepa. In zeleni, gospa Žoli. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala, Gubajev, za ta predlog to je dobra osnova za nadaljno delo, čeprav vem, da ste se morali omejiti. Upamo, da bo Evropski parlament lahko prevzel bolj aktivno vlogo, o kateri smo govorili že prej v preteklosti februarja 2011 v poročilu, ki sem ga sama sooblikovala. Šlo je za davčno situacijo in razvoj in leta 2013, ko je bilo objavljeno poročilo o davčnih paradižih izogibanju davkom in tako dalje. Nekaj pa moramo dodatno pojasniti. Pri prvi točki se mi zdi bistvenega pomena, da bi bile določbe zavezujoče. Prav tako moramo pozivati k minimalni davčni stopni za podjetja. Potem pa četrta točka in opredelitev daljšnjih paradiža. Če, moramo, če, bomo, če si želimo doseči ambiciozno predelitev na mednarodni ravni, moramo najprej zastaviti eh, črni seznam eh, fiskalnih paradižev. Pa točka 7. Mislim, da moramo ustrajati pri temu, da moramo vključiti države v razvoju v proces oblikovanja novih mednarodnih standardov za davčne sisteme. To ne more ostati privilegij najbogatejših držav. Točka 11. Kako si razlagate kodeks vedenja? Skladno z mojimi izkušnjami moram reči, da sem precej skeptičen glede takih predlogov. Še nekaj drugih vsebinskih elementov bi lahko dodali poziv državam članicam, da v celoti in transparentno prenese v nacionalne zakonodaje direktivo o pranju denarja. Obenem pa bi morali poskrbeti tudi za javne holdinge. In pozvati bi morali Evropsko komisijo, da se sooči z nekaterimi podjetji, ki spodkopavajo ali pa so odgovorna za erozijo davčne osnove. Hvala lepa. Nihče drug ne želi spregovoriti. Komisija tudi želi samo poslušati, nič reči, tako da dobi za zaključek besedo pripravljati mnenja. Prosim. Najlepša hvala, gospod predsedoči. Najprej se zahvaljujem vsem poročevalcem v senci za njihove predloge gospod Želi je že povedala to, kar je pomembno. Upamo, da bomo dobili sporozum, ki bo soliden, ki ga bodo lahko podprli vsi, vsi poslanci in poslanke. Pridružujem se temu, kar so povedali različni poročevalci v senci, vsaj večini tega. Veseli me, da je to dobra osnova za nadaljne delo in upam, da bomo to lahko dopolnili tudi z celokupico predlogov sprememb, ki jih bomo z večino podprli. To je bistvenega pomena in to sem si tudi želel doseči pri tem mnenju. Hvala. Hvala lepa. Naj opozorim, da je rok za predloge sprememb 14. april opovdne. 6. maja bomo imeli še eno razpravo, glasovanje pa je v odboru Ekon predvideno 7. maja, da bo potem to mnenje dano na voljo odboru Deve, ki bo glasoval o tem 1. junija. Nihče ne ogovarja, torej je to sprejeto. Sedaj pa točka 8, razno. Nihče se ni javil. 9. točka. Naj upozorim, naslednja seja bo torek 14. aprila od 9. do 12.30 in potem še popoldne od 15. ure naprej. Hvala lepa, da ste sodelovali. Želim vam prijetne velikonočne praznike. Konec sestanka.